morning, dear colleagues. Let's start our meeting. We move to point six of the agenda. Hvala lepa. Uh, lotili se bomo kar šeste točke na dnevnem redu, prizadevanja za dokončni sistem DDV in boj proti goljofijam na področju DDV. Naš poročevalec je Verde Lange, ki bo predstavil osnutek poročila. In mu dajem besedo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, osnutek poročila se v glavnem ukvarja s sporočilom komisije z dne 7. aprila o akcijskem načrtu na področju davka na dodano vrednost. Že predtem smo se dogovorili, da se bomo ukvarjali z področjem davka na dodano vrednost. Gospod Moskovič je predložil akcijski načrt, ki sicer gre v pravo smer, ampak eh, ne odpravljajo glavnih ovir na področju DDV-ja. Namreč gre za goljufije na področju DDV-ja, to znaša tudi do 170 milijard letno. Eh, DDV je posod po Evropi pomemben vir do, dohodkov, predstavlja 7 odstotkov BDP-ja Evropske unije, približno 1 milijon evrov in z sedem, z, kar se tiče uh, količine goljufi, te niso upadle v zadnjih letih, pravzaprav bi se proti tem goljufijam morali boriti že leta in leta, ampak do sedaj ni bilo kakšnih pomembnejših rezultatov. Sedaj imamo snutek poročila, ki je na voljo v vseh jezikih, zaradi omejene časovnice smo uspeli podati samo nekaj predlogov. In sicer od leta 1993 v direktivi o DDV piše, da bi morali eh, kmalo uvesti eh, nek dokončen sistem eh, To je bilo torej dogovorjeno pred več kot 20 eh, leti, eh, tako da bi bilo sedaj, eh, sedaj bi bil skrajni čas, da gospod Moskoviči poskrbi za dokončen enotni sistem. Da, potem morali bi sistem tudi izvajati na enak način po celotni Evropski uniji, zaradi goljofito do sedaj ni bilo možno. Uh, Uh, imamo tudi um, neodvisno raziskavo, ki govori o tem, kje bi se lahko borili proti goljufijam, kje bi lahko tudi zmanjšali administrativna bremena. Uh, gospod Moskovič je pa tukaj predložil samo dva predloga in o teh se moramo sedaj pogovarjati. Sodelovanje med državami članicami do sedaj ni bilo dobro, ni bilo ustrezne. Uh, izmenjave informacij, zaradi tega je prišlo do eh, tako imenovanih goljufij eh, v obliki vrtiljaka. Eh, do v eni državi je prišlo do goljufije in potem je ta ob pristopu meje v naslednjo državo nekako se zabrisala tukaj države članice niso ustrezno opravile svojega, eh, svojih nalog. Gospod Moskoviči je predlagal, da bi sedaj s pomočjo modernih mm, tehnologij lahko zasledovali te informacije tudi na prehodu iz ene države v drugo. Eh, ne na zadnje morajo DDV plačevati eh, kupci, končne stranke. V direktivi o DDV je zapisano, da bi končni sistem moral vsebovati obdavčevanje v izvorni državi. Sedaj imamo obdavčevanje v namembni državi. To pomeni, da ne glede na to, odkot pride blago, eh, se DDV obračuna pri končnem uporabniku. To je neutralen sistem, no ta izvorni namen, da bi uh, eh, DDV obdavčili v izvorni državi, pa to bi bilo smiselno samo, če razlike v DDV-jih med posameznimi državami ne bi bile prevelike. Spomnim se razprave pred leti, takrat smo rekli, da uh, Um, razlika med najnižjo in najvišjo stopnjo v DDV-ju ne bi smela biti večja kot 4 odstotne točke. No, um, zato bi bilo bolj smiselno DDV obdavčiti v namenni državi. Potem še naslednja tema, znižana stopnja. DDV-ja. Um, na zadnje smo slišali razpravo o tem, ko so želeli v Veliki Britaniji uvesti ničelno stopnjo davka na dodano vrednost na recimo tampone. Um, no, tukaj imam cel seznam. Eh, tistih produktov, ki bi jih naj obdavčili za nično davčno stopnjo, recimo eh, določeni kmetijski proizvodi na Irskem, potem recimo dobava radijskih aparatov eh, slepim. Skratka, tukaj gre za zelo čuden pisan seznam. Zato sam mislim, da bi se države članice morale tukaj dogovoriti o skupnem okviru, ne o skupnih davčnih eh, stopnjah, ampak o seznamu tega, katere storitve bi morale imeti nižjo davčno stopnjo ali pa imeti nično davčno stopnjo. Evropsko sodišče je tukaj odločilo, da eh, znižena davčna stopnja ne sme biti uporabljena kot eh, del socialne politike, lahko je nič ni DDV uveden samo za živila, vse drugo pa je treba preveriti. In potem imamo tukaj še nek nov problem. Gre za vprašanje, kako poteka dobava fizično ali po spletu. In tudi tukaj imamo sodbo Evropskega sodišča za digitalno dobavo, bi tukaj veljale enake stopnje DDV-ja kot za fizično dostavo. dostavo. Poznamo uh, primer Amazona iz Luksemburga na tem področju. Tukaj treba enako obdavčiti obe Eh, obliki dobave. Potem še obrnjena, obrnjeno davčno breme, to je moj naslednji predlog. Tako kot je do sedaj končni uporabnik nosil celotno težo DDV-ja, ehm, bi sedaj upoštevali tudi posamezne dobavne stopnje. Eh, do sedaj imajo majhna in srednja velika podjetja in drugi posredniki velike probleme pri dobavljanju, zato bi lahko tudi za njih znižali uh, te davčne stopnje. To pa bi seveda zahtevalo boljšo koordinacijo pristojnih oblasti, predvsem pri čezmejnem delovanju. E, no, e, ta sistem je bil že uveden v določenih, e, na določenih področjih, kjer je prihajalo do velikega pritiska, do velikih bremen. Tukaj smo imeli tudi problem Češke, eh, predlog Češke republike, ki ga je prevzela nizozemska. In eh, tukaj je bilo to obrnjeno davčno breme ocenjeno na pozitiven način. Zato predlagam, da v zvezi s tem predložimo določene eh, raziskave, študije, da bi preverili učinek tega predloga o obrnjenem davčnem bremenu. In pa še zadnja točka, o tem sem že govoril, gre za eh, birokratska bremena, ki so problematična predvsem za majhna in srednje velika podjetja. Kaj ti zadnje ni tako enostavno uh, urejati svoje dostave, kot je to za velika podjetja. Uh, prav tako morajo tudi upoštevati časovnico za obdavčanja potem se mora usklajevati z davčnimi organi in tako naprej. To povzroča administrativna bremena in vse skupaj bi bilo treba poenostaviti. In še zadnja točka. 23 let po uvedbi direktive o davku na dodano vrednost eh, je nujno treba posodobiti to direktivo. Eh, morda je čas, da uh, uvedemo um, postopek eh, soodločanja parlamenta in sveta, uh, ne pa absolutno večino v svetu, kajti države članice niso uspele v zadnjih letih odpraviti golofi na področju DDV-ja. In pa še zadnja. Zadnji stavek ni moj namen, da bi posegal v nacionalne kompetence, ko gre za določanje davčnih stopenj, da bi določal minimalne davčne stopnje, ampak potrebujemo več harmonizacije in predvsem potrebujemo boljše usklajevanje držav članic. Eh, tiste, ki goljufajo, namreč to počnejo na tako prefinjen način, da morajo stroške na koncu prevzeti končni uporabniki. Hvala lepa. Hvala poročevalcu, sedaj v imenu SND Elisa Ferreira. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu gospoda Zanija, našega poročevalca v senci, ki ga danes ni tukaj. ima pač neke druge zadolžitve. Prosi me, da govorim v njegovem imenu. No, z veseljem bom to naredila. Skratka, gre za zelo pomembno temo. Pozdravljam osnutek poročila, ki ga je predstavil Verne Langen. Eh, poročilo se odziva na naš glavni cilj, namreč parlament bi moral skupaj s komisijo biti zmožen odpraviti nek sistem, ki je trenutno popolnoma nespremljiv. Gre za sistem, široko razširjenih goljufij na področju DDF-ja. Naš cilj mora tukaj biti dobiti neko močno stališče, tako da bomo lahko končali z tem uh, začasnim režimom, ki je v veljavi že 22 let. Potrebujemo popolnoma drugačen uh, režim, tako da bomo lahko sedaj odpravili te goljufije na področju DDV-ja. neposredne obdavčitve in tako naprej. Naš odbor si mora skupaj z komisijo prizadevati za to. V preteklih letih smo bili priča številnim študijam, raziskavam, ki so mm, podajale različna priporočila, predloge rešitev. Komisija je sedaj sprejela nekateri izmed teh idej in verjetno ima za to dobre razloge. Ampak sedaj se je treba posvetiti še podrobnostim, ehm, veliko stvari je treba še izpiliti. Tako da bodo te spremembe dejansko imele učinek v praksi. Popolnoma se strinjam s poročevalcem, biti moramo izredno previdni. Ne smemo naložiti preveč administrativnih bremen na ramena MSP-jev. Biti moramo previdni, um, z komisijo se moramo pogovoriti o vseh podrobnostih, tako da bomo lahko zagotovili, da bomo lahko zagotovili, Eh, da bo prišlo do temeljne spremembe, ko gre za ureditev eh, DDV-ja. Ko gre za seznam proizvodov z eh, znižano stopnjo DDV-ja, pa imamo tukaj različne možnosti, ki jih je treba previdno pretehtati. tukaj imamo veliko občutljivih vidikov, eh, kaj narediti za temi bistvenimi oziroma osnovnimi proizvodi, ki imajo v nekaterih državah nično stopnjo DDV-ja, v drugih državah pa zelo visoko stopnjo DDV-ja. Tukaj moramo previdno razmisliti o možnostih, tudi ko govorimo o izobraževanju in kulturi. No, eh, ne na zadnje pa se ne smemo posvečati samo, na, eh, posvečati samo temu področju. Ključnega pomena je tukaj problem goljufi. Proti temu se moramo boriti. Še enkrat pa bi povdarila, da je proces sprejemanja odločitev, ko gre za obdavčevanje v Evropski uniji, še vedno predmet razno raznih ovir, tako ko gre za posredno, kakor tudi neposredno obdavčitev. Sedaj bi morali ponovno razmisliti o tem, eh, glede na to, da je med tem napredovala naša valuta, naš enotni trg. Skratka, tukaj bi si morali ogledati pogodbe, ta um, to soglasje v svetu nam tukaj zelo otežuje zadeve. Gospod Ljuke, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za predhodno govornico se strinjam, da moramo nujno ukrepati na področju DDV-ja, kajti razsežnost goljufi na področju DDV-ja um, ehm, je alarmantna. Ne vem, odkud smo dobili to cifro 170 milijard evrov. Eh, verjetno bi tukaj lahko nekoliko eh, bolj natančno oceniti to davčno vrzel, ampak vsekakor ima to kriminalne razsežnosti, zato je tukaj treba ukrepati. Pozdravljam akcijski načrt komisije na tem področju. No, čeprav je to trajalo veliko časa, kakor so povedali tudi predhodni govorniki, 23 let. Pozdravljam tudi to, da je komisija sedaj predlagala pristop obdavčevanja v namemni državi kot končno rešitev. Ehm, na ta način bomo imeli neutralen davčni sistem. Ehm, tega obdavčevanja v izvorni državi ehm, ne bi omogočilo, zato se čudim, da komisija že prej ni predlagala tega pristopa namemne države. Pozdravljam dejstvo, da je komisija sedaj ta pristop obdavčevanja v namemni državi eh, predlagala. Eh, oziroma da želi to na konsekventen način vključiti v končno direktivo. Gospod Langen je govoril o tem, da imamo nekaj študij, ki ponujajo nekaj predlogov o tem, kako bi lahko najbolje uredili sistem DDV-ja. Komisija se je torej odločila, da bo uh, preučila samo dve možnosti, tri pa bo ignorirala. Strinjam se z gospodom Langenom, da je to problematično. Morali bi upoštevati druge pomembne predloge, recimo predlog obrnjenega davčnega bremena. No, lahko pa bi bilo tukaj poročilo Lange nekoliko bolj ambiciozno, pogumno. Ni dovolj, da pozivamo k temu, da se preuči tudi druge možnosti. Te so bile deloma že preizkušene v praksi. Bolj bi se morali zauzeti za to, da bi bil dejansko uveden ta pristop obrnjenega davčnega bremena. No, um, potem treba se posvečiti, posvetiti tudi vprašanju, Eh, obdavčevanja v izvorni ali v namembni državi. Jaz bi se zauzel za obdavčevanje v namembni državi. Moramo pa se posvetiti tudi vprašanju, kako lahko dejansko določimo um, davčne stopnje. Pri, namembni, pri pristopu namembne države uh, lahko tudi prepustimo državam članicam, da se, o, da se odločijo za to, na kakšen način bodo, bodo obdavčevale, torej z obrnjenim davčnim bremenom ali ne. Tukaj bi morali torej državam članicam prepustiti proste roke. Eh, nekatere države članice bodo se verjetno odločile za tradicionalni način obdavčevanja, druge pa za obrnjeno davčno breme. Pač glede na to, v kolikšni meri lahko zaupajo v druge faze obdavčevanja, eh, v kolikšni meri torej ocenjujejo, da so eh, goljofije na določeni stopnji obdavčevanja bolj ali manj prisotne. To lahko prepustimo državam članicam. Zato se sam zauzemam za to, da komisijo pozovemo, naj v svojem predlogu ne navaja vseh možnostih, tako kot to predlaga poročevalec. Zakonodajni predlog že mora nakazati določeno smer. Ja, Langen, pri vas je to tako zapisano. Se pravi, ni treba, da vse možnosti vključujemo v zakonodajni predlog, ne, treba se odločiti za jasno smer in treba je omogočiti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti za države članice, ko gre za zviševanje DDV-ja. Ko gre za znižano davčno stopnjo, bi pa tukaj rekel samo, da naj bo to prepuščeno državam članicam, te naj svoje davčne stopnje določajo tako, kot želijo. Zaradi um, cilja preglednosti na trgu pa bi bilo smiselno, če bi to poenotili vsaj znotraj posamezne države, zato da bi stroški za majhne in srednje velika podjetja bili kar se da nizki. In pa ne nazadnje še to, uh, sem uh, proti spremembam pogodbe, sem proti poseganje poseganju v nacionalne pristojnosti obdavčevanje mora ostati v nacionalni pristojnosti. Predsedujoči prekinja, samo še eno minuto. Skratka, ne podpiram poseganja v nacionalni pristojnosti oziroma spreminjanje pogodb. Peter Ježek, skupina Alte. Hvala lepa. Mislim, da je to poročilo zelo dobro. Zahvaljujem se poročevalcu in drugim poročevalcem v senci. Strinjam se z večino tega, kar je bilo povedano v razpravi. Razsežnost goljufi je škandalozna in s tem problemom se sploh še nismo ustrezno soočili. Poročevalec je povedal, da obstaja pobuda češkega predsedstva za obrnjeno davčno breme. To je edina pomembna pobuda, ki smo jo bili priča v zadnjem času. Zato bi bilo treba v zvezi s tem pripraviti nekaj študij, ampak ne samo to. Morali bi se zauzeti tudi za pilotne projekte o obrnjenem davčnem bremenu. Ta pristop bi tudi znižal administrativna bremena za majhna in srednja velika podjetja. Strenjam se s tem, da je potrebnega več sodelovanja med uh, davčnimi organi držav članic. Uh, kar se tiče predlogov komisije, pa menim, da bi morali državam članicam odpustiti nekaj več proste roke pri odločanju o minimalnih davčnih stopnjah. No, nasplošno mislim, da smo na pravi poti in zahvaljujem se poročevalcu in ostalim. Uh, the... E. Hvala. Paloma Lobes Bermeho za skupino GUE. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Trenutni sistem DDV-ja je nepravičen in zato ga je treba reformirati. Tukaj se strinjamo s komisijo in poročevalcem. Vendar pa za nas ne gre za samo administrativni problem, gre za politični problem, ki zahteva nekaj več razmišljaka o uporabi tega davka. Predvsem o njegovem socialnem učinku. Minimalna stopnja za osnovno blago, za um, kulturne eh, in uh, javne dobrine. Um, No, torej, za vse to bi morali uvesti minimalne davčne stopnje, predvsem za osnovne potrebščine. Prav tako je treba obdavčiti luksuzne izdelke in bogate, če si res želimo ohraniti socialni model. Predlogi poročevalca so dvomljivi. Mislim, da Eh, tukaj obstaja grožnja, da bi vse skupaj prepustili pristojnosti držav članic, ampak to je v preteklosti eh, prispevalo samo k večanju neenakosti. Eh, potrebujem, prav tako je prihajalo do koncentracije goljofi v velikih podjetjih, In tukaj ne gre samo za administrativne napake. Številne ukrepe bi lahko tukaj sprejeli, ampak prvi in najpomembnejši ukrep je ta, da potrebujemo dovolj politične volje za odpravo goljofi. Eh, obstajajo tudi drugi ukrepi. Medtem bi izpostavila to, da je nujno treba okrepiti inšpekcije v podjetjih, To je bistvenega pomena za boj proti goljofiji. Evropska unija bi tukaj morala prevzeti vodilno vlogo. Eh, takšne inšpekcije, ki so brez virov, ki so anemične, ne zagotavljajo davčne pravičnosti. Hvala lepa. Moli sto Kejto za zelene. Hvala, pozdravljamo številne elemente v akcijskem načrtu za DDV treba je znižati pojav goljufi, treba je razbremeniti majhna sedem velika podjetja. Zdaj imamo mozaik različnih režimov za številnimi izjemami eh, in zato se zauzemamo za enoten evropski sistem obdočevanja DDV-ja. Mislimo, da gre sistem, ki ga predlaga komisija v pravo smer, vendar pa je treba še pretehtati prednosti in slabosti ta sistem vse na enem mestu, ki eh, bi naj omogočil harmonizacijo, se mora naučiti iz napak eh, vse na enem mestu za digitalne storitve, ki je pravzaprav pomenil velika bremena za majhna velika podjetja. Tukaj bi morali predvideti izjeme za mikropodjetja, eh, ki bi lahko zaradi uporabe tega režima um, imela prevelike stroške. Prav tako je treba podjetjem dati dovolj časa za prilagoditev na nov sistem. In treba je majhna in cena velika podjetja vključiti v pripravo tega svežnja o DDV-ja. Kar se tiče obdačevanja specifičnih proizvodov, je ta zadeva zelo kompleksna. Komisija predlaga dve možnosti, revizijo trenutnega seznama ali pa omogočanje večje fleksibilnosti državam članicam pri določanju seznama teh proizvodov. Pri obeh možnostih obstajajo določena tveganja. Mi smo za manj izjem, za nadaljno harmonizacijo, poleg tega pa se nam vseeno zdi pomembno, da ohranijo države članice eh, nekaj eh, proste roke pri določanju teh seznamov in minimalnih davčnih stopenj. Treba je upoštevati načelo subsidijarnosti. Eh, predlagamo nek hibriden pristop, kjer bi določeni proizvodi bili popolnoma izuzeti iz DDV-ja. Tukaj se zauzemamo za ehm, izdelke ženske higiene, recimo tampone, eh, no, potem spet druge, pa lahko države odločijo po svoje. Ehm, treba je tudi zmanjšati možnosti eh, Um, nepravične konkurence pri davkih. Uh, poleg tega vidimo tudi možnost za koordinirano politiko na področju DDV-ja v Evropski uniji. Pri tem se treba posvetiti področju okolja, zdravja uh, in treba je upoštevati tudi naravo dobavnih verik. Komisija je pripravila nekaj študij v zvezi s tem že leta 2008. Sedaj bodo potekala obsežna pogajanja na tem področju v svetu in dobro bi bilo, da bi to temo ponovno vrstili na dnevni red. Hvala lepa, Marko Cani. Ga ni, Barbara Kapel, mm, je tudi ni. Pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Hokmark. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Langnu. Rad bi podal zgolj kratko pripombo. Če ne bomo zauzeli perspektive manjših podjetnikov, če ne bomo upoštevali njihove zmogljivosti, da ukrepajo na digitalnem trgu, bomo izgubili in sicer dvojno izgubili bomo digitalno trgovino oziroma poglabljanje notranjega trga Izgubili pa bomo tudi, kar zadeva prihodke iz naslova DDV-ja. Sistem je bodi si tako kompleksen, da je moč v njem goljufati, druga možnost pa je, da vse skupaj preveč zapletemo za male podjetnike. Zelo pomembno je, da zauzamemo pristop, ki nas bo razbremenil številnih težav, ki danes omejujejo številne MSP-je in tudi nova podjetja, ter jim preprečujejo, da bi delovala na digitalnem trgu. Mislim, da bi se morali lotiti teh težav. Številni tudi v komisiji so seznanjeni s temi problemi, vendar se z njimi niso ukvarjali. Ne moramo zahtevati dobro delojočega konkurenčnega digitalnega trga, če ne bomo razrešili tega problema. De, mora se vsak podjetnik, sam soočati s kompleksnim sistemom DDV-ja. Izboljšati bi morali digitalno trgovino. Hvala. Hvala lepa, Prvonš. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod poročevalec. Se upravičujem, ker nisem bila na začetku v dvorani in nisem prisluhnila vaši predstavitvi. Poročila sem pa skrbno prebrala vse odstavke. Tri pripombe. Najprej Nažalost, to vprašanje ni novo vprašanje. Goljufije vrtiljaka so nam dobro znane. Imeli smo priložnost v preteklosti to vprašanje tudi preučevati. Komisija se je danes vsaj pripravljena lotiti tega vprašanja na bolj resen način. Enako velja tudi za davčne utajen goljufije, bolj nasplošno gledano na vseh področjih se borimo proti temu, zato bi morali komisijo podpreti in storiti korak naprej. Tega pa ne moremo storiti na tak način, da bomo nekomu nekaj vzeli in to isto dali nekomu drugemu. Ne smemo uničiti tistega, kar dela naš notranji trg močan. V tem duhu bi tudi podala naslednje tri pripombe. Najprej, ko gre za prilagoditev sistema DDV-ja sodobnemu gospodarstvu, digitalnemu svetu, obstaja potreba potem, da vzpostavimo mini one-stop shope, kot se to imenuje. Mislim, da gre predlog komisije vsaj kar to zadeva v pravo smer in ga tudi podpiram. Če je naš cilj ta, da za vsako ceno ohranimo delovanje notranjega trga. Enkrat sicer še ne pomeni, da nam bo to prišlo v navado. Se strinjam s kolegom Hokmarkom. Vprašanje MSP-jev bi morali zelo resno obravnavati. Tisti, ki bi se zauzemali za pilotni projekt v smislu avto likvidacije podjetij, ne vem, ali je to vprašanje smiselno. To bi bilo v nasprotju s samim duhom notranjega trga, pa tudi v nasprotju s priporočili BEPSA in OECD-ja. Na vse zadnje se posod drugot zauzemamo za ta priporočila. Zato predlagam, da bi bili bolj skrbni. Ne moremo zadev razgraditi strogo po nacionalni logiki potrebujemo evropski davek, res je, ampak obstajajo tudi druge možnosti v predlogu komisije, ki nam omogočajo, da se borimo proti goljofijam vrtiljaka. Tem možnostem bi morali dati prednost, namesto da se lotimo uničevanja tega temelja v notranjem trgu. Druga zadeva, biti moramo dovolj fleksibilni zato da bomo odpravili izkrivljanja konkurence, do katere prihaja zaradi raznolikih sistemov DDV-ja. V prilogi, kakršna je v tem trenutku, tega ne omenjamo. Prosim, da zaključite počasi. Popolnoma se strinjam tudi za 28. odstavkom tega predloga. Hvala lepa. Besedo predajam komisiji. Hvala lepa, gospod predsednik, bom skušal biti kratek, čeprav ste zastavili kar nekaj vprašanj. Akcijski načrt je namenjen temu, da bi strani sveta prejeli jasna priporočila. Time to decide. Čas je za to, da se odločamo o teh vprašanjih. Boj proti goljufijam, konvencionalnimi metodami ni učinkovit. Komisija predlaga, da bi okrepili upravno sodelovanje med državami članicami, ker to sodelovanje ne poteka dobro. Tudi računsko sodišče v svojem poročilu to jasno navedlo. Okrepiti bi morali delovanje davčnih uprav ter tudi voluntary compliance, torej prostovoljno skladnost. Davkoplačevalcem bi morali omogočiti, da bi lažje izpolnjevali svoje davčne obveznosti. Vse to se nanaša na sodelovanje med upravami in mislim, da se vsi strinjamo, da bi morali ta vidik okrepiti. Kar zadeva sam sistem DDV-ja, dokončni sistem DDV-ja. Naj bom jasen, komisija je preučila vse možne rešitve. 12 rešitev smo imeli na voljo na začetku. Skupaj z državami članicami in tudi z gospodarskimi subjekti smo izbrali pet morebitnih rešitev. Teh pet rešitev je potem obravnaval tudi zonani svetovalec. Na internetni strani GD Taksut najdete študijo s tem v zvezi. Na podlagi te študije je komisija izbrala eno možnost, to pa je obdavčenje poslovnih dogodkov znotraj skupnosti. Zakaj smo se odločili za to? Ker bomo s tem znižali goljofije pri DDV-ju za 80 odstotkov, torej v vrednosti 80 milijard. Zato je komisija izbrala to rešitev. Potem obrnjeno davčno breme. To ni prineslo željenih rezultatov, zato je komisija to rešitev odpravila. Mislim, da obstaja tudi manjša zmeda glede reversed charge, ki velja za nacionalne poslovne dogodke in poslovne dogodke znotraj Unije. Pri prvi možnosti se upošteva splošno načelo DDV-ja. Razdrobljena plačila, kot smo slišali, tudi parlament in Beb sta jasno povedala, da bi morali ohraniti značilnosti sistema DDV. Vse države posod po svetu uporabljajo klasičen sistem DDV-ja, zgolj ena država tega ne počne, to so ZDA. Oni uporabljajo sales tax, torej davek na prodajo. V ZDA se mi zdi, je najvišja stopnja 8 ali 9 odstotkov. Mednarodni denarni sklad pravi, da je raven goljofij nekje 30 odstoten. V Uniji imamo 27 odstotni DDV, verjetno veste, kolikšno tveganje bi prineslo reševanje vprašanja s pomočjo reverse charge. Imamo pa skupni sistem DDV-ja. Člen 113 od nas zahteva, da poskrbimo za večjo raven poenotenja, ne manjšo raven. Dvema državama članicama smo podali tudi priporočila in sprašujemo se, ali je skladno s pogodbo, da nadaljujemo s poenotenjem, glede na to, da se države članice niso poenotile glede sistema DDV. Države, ki na nacionalni ravni izvajajo reversed charge, predlagajo pa druge davčne stopnje za vse zneske na 10 tisoč evrov, kar pomeni, da bi prišlo do večjega tveganja za goljufije vrtiljaka znotraj držav članic. Komisija trenutno preučuje to možnost. Obstaja namreč tveganje, da se v neki drugi državi članici pojavi na trgu neobdavčeno blago. Upoštevati je treba končno potrošnjo. Lahko vam povem, da obstaja precejšnje tveganje zlasti v nekaterih državah, zato je komisija zelo previdna pri izpostavljanju te možnosti. Mislim pa, da ne bi smeli dopuščati prevelikih odstopanj od tega temeljnega načela če bi bil pilotni projekt prva faza na poti k skupnemu sistemu DDV-ja, ki bi temeljil na sistemu avtolikvidacije, zakaj ne? Ampak države se morajo k temu zavezati. Razprava v svetu pa je jasno pokazala, da večina držav članic ni pripravljena izvajati avtolikvidacije. Kar zadeva kompleksnost sistema DDV, mislim, da delate slabo reklamo komisiji, pravite, da v 20 letih nismo storili nič, to ne drži. Predstavili smo kar nekaj sporočil, zadnje takšno je bilo pred štirimi leti v zvezi za zeleno knjigo. Mi želimo v akcijskem načrtu tudi poenostaviti delo za MSP-je, popraviti želimo tudi mini one-stop shop, želimo razširiti delovanje teh okn so se na enem mestu. Vse to najdete tudi v akcijskem načrtu. Hvala. Hvala lepa, gospod Rafoni, sedaj pa poročevalec. Sklepne pripombe. So. Hvala lepa, hvala za zanimivo razpravo. Iz razprave je jasno, kako težka je ta tema. Gospodu Ramponju dajem prav ni komisija kriva za to, da nismo dosegli napredka, ampak so za to krive države članice. In krivdo za to ima načelo soglasja v svetu. V ukvirni direktivi bi morali zagotoviti naslednje. V prvem mandatu sem bil poročevalec za najviše in najnižje stopnje davka, 15 in 25 odstotkov. Teh 25 odstotkov ni bilo doseženih, ampak spominjam se, da sta dve največji državi Evropske unije dejali, vsa finančna ministra sta to dejala, to je bilo 98-99, finančna ministra sta dejala, da bi bilo dobro, če bi za okvir imeli običajni postopek odločanja, ne pa soglasje kar zadeva posamezna mnenja. Čisto na kratko bom spregovoril samo o najpomembnejših točkah, kar zadeva zmanjšanje stopne DDV-ja. Gospod Ferreira na portugalskem je ta stopnja od 6 do 23 odstotkov, v Nemčiji med 7 in 19 odstotkov v Španiji 4, 10 in 21, v Združenem kraljestvu nič do 25. To sem si prav pogledal. Tudi vprašanje, kaj bi morali vključiti in česa ne, kje bi lahko imeli nično stopnjo in kje ne, to je vprašanje poštenosti. In eh, zadeve je treba preučiti z vidika oskrbe in tudi socialne. Če pa bi imeli enoten okvir, bi to že bil velik korak naprej. Komisija pač eh, je v situaciji, ko ni treba potem predlagati, da države stvari počnejo po svoje. Boj proti goljofijem, vsi se strinjamo, da je treba tukaj nekaj storiti, kar zadeva sistem obrnjene davčne obveznosti. Možnost, ki ga je predlagala kolegica iz vrst zelenih, da bi preverili, ali bi državam članicam naj dali proste roke, da preučijo, kako bi razbremenili MSP-je. -e mislim, da bi o tem lahko govorili. S komisijo lahko o tem še govorimo. Vidim, da pristojni z komisije prikimava, o tem moramo govoriti. Mislim, da nam sodobna tehnologija in sodelovanje držav članic lahko prinese veliko prednosti. Spominjam se pogovora z grškim finančnim ministrom. Dejal je, da so začeli zbirati veliko več denarja iz DDV, odkar so uvedene davčne blagajne v Grčiji. Te blagajne že obstajajo v številnih državah članicah, ne v vseh, ampak eh, mislim, da bi to lahko poskusili urediti z nekim prehodnim pravilom ali prehodno ureditvijo. Pet alternativ je bilo preverjenih v Grčiji tem strokovnem mnenju, pogledal sem si podlage, posod so uporabili za osnovo države in to so statične podlage, niso dinamične. O tem lahko sicer še govorimo, ampak komisija je dejala, da jim je bolj všeč samo eno, želijo se boriti proti davčnim vrtiljakom. Vprašanje, ali bomo šli korak nazaj in rekli, da imajo države članice proste roke. No, več kot 20 let sem že v parlamentu in eh, tudi sami ste to potrdili. Svet ni soglasen v zvezi s tem in mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli javno razpravo na to temo in če bi tudi parlament lahko soodločal pri okvirjih, ne pa pri podrobnostih. Gospod Ljuke, Tukaj ste imeli tudi vi nekaj zapovedati, ne vem, ali bomo za to dobili večino ali ne, ampak eh, v parlamentu gre tako, da je treba pač imeti izmenjavo predlogov, tudi če potem niso vsi sprejeti. Gospod predsednik, glede na to, da imamo časovnico, kot jo imamo, mislim, da bi lahko imeli javno predstavitev. Ni potrebe, da bi to imeli še pred poletnim odmorom. Komisija bi lahko predlagala posebni predlog leta 2017 za MSP-je, leta 2018 pa naj bi dobili končni predlog, zato bi lahko v tretjem četrtletju ali v četrtem četrtletju imeli obsežno predstavitev na temo davko na dodano vrednost. To je pač moj osebni predlog. Hvala. Mače. Najlepša hvala. Predlog o javni predstavitvi se mi zdi dober. Bomo obravnavali to možnost na ravni koordinatorjev, poročevalcev, pogajalske ekipe. Hvala za ta predlog. Hvala vsem za razpravo, hvala lepa tudi komisiji za njen prispevek. Mi pa prehajamo na naslednjo točko oziroma na naslednji dve točki, 7 in 8. Aha, še časovnica pri poročilu gospoda Langna. Rok za vložitev predlogov sprememb je 31. maj do 12. ure, obravnava predlogov sprememb 27. junija, glasovanje v odboru 30. junija. In na prvem septembrskem plenarnem zasedanju bomo obravnavali to tematiko. Hvala lepa. Točki 7 in 8. To bomo obravnavali skupaj skupna pravila listinjenja in vzpostavitev Evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja. Poročevalca sta Paul Tang in Pablo Zalba. Hvala lepa poročevalcema za dober, celovit delovni dokument. Besedo pa najprej predajam gospodu Tangu za pet minut. Hvala, gospod predsednik. Dobro je, da smo se lotili te razprave. Michael Lewis bi citiral komplicirane gospodarske zadeve. So na tem svetu zgolj zato, da bi otežili nekomu vračanje denarja, potem ko smo mu denar posodili. V njegovi knjigi on to zelo dobro opisuje. Lesninjenje ima zgodovino. Lesninjenje je bilo v ZDA ocenjeno za znako trojni oziroma ocenjeno z oceno trojni A. 60 odstotna možnost je obstajala za default. Lesninjenje je gospodinstvom omogočilo, da so najemala posojila, čeprav si tega niso mogla privoščiti, z lesninjenjem smo zgolj izkoristili naivnost in nevednost posameznih davkoplačevalcev. Številne banke v Evropi smo prav tako morali reševati z denarjem davkoplačevalcev, prav zaradi tega, ker so bile ocene na podlagi lesninjenja veliko više, kot bi smele biti. Za naš parlament je zelo pomembno, pa tudi za državljane, ki jih zastopamo, da odgovorimo na vprašanje, kaj smo se naučili iz preteklosti in iz preteklih napak. Kritično sem ocenil predlog komisije, ta rava spremeniti pravila lisninjanja. Dokument je bil objavljen prejšnji teden in ta dokument je neke vrste okvir, znotraj katerega bo parlament skušal zagotoviti, da smo se nekaj naučili iz preteklih lekcij in da bomo vse te nauke tudi izvajali. Cenim tudi vse dodatne pripombe, ki jih boste še podali s tem v zvezi. Učenje je zelo pomembno, če želimo zmanjšati razlike med predložniki lisninjanja, ki menijo, da je to dobro in varno, in kritiki, ki menijo, da se bodo stare težave ponovno pojavile. Skupina 83 ekonomistov je včeraj izjavila, svojo zaskrbljenost. Najdete tudi pismo s tem v zvezi. Na STS in CIRM moramo delati. Hvala lepa kolegi Zalbi za dobro sodelovanje. Skupaj smo uspela določiti tudi časovnico. Predlog komisije ima dvojni cilj. Kot prvo, finančne institucije in trgi naj bi postali bolj varni, zasebni kapital naj bi začeli vlagati v realno gospodarstvo. Lisninjanje lahko pomaga bankam, da prenesejo tveganje. Banke in bančni sistem bodo zaradi tega bolj trdni. Lahko bi znižali tudi ogroženost bank, ko gre za naprimer proizvode z daljšo dospelostjo. Več kapitala bomo s tem zagotovili, ampak to je teorija. V praksi pa vemo, da vsi trgi trpijo zaradi asimetrije, ta problem moramo razrešiti. Listninjenje vodi do večje medsebojne povezanosti finančnih sistemov, kar pomeni, da lahko izgubimo pregled nad tem, kje se pojavlja največja stopnja nevarnosti. Mislim, da bi morali za vse odeležence na trgu in nadzornike zagotoviti večjo mero preglednosti, ko gre za posamezne finančne proizvode in premoženje. Tudi za vse odeležence na trgu bi morali zagotoviti boljše informacije. Komisija v svojem predlogu ponuja korake v to smer. V dokumentu najdemo tudi predloge, kako to izboljšati, naprimer javni repozitori, listninjenja, Potem predlog za bolje strukturiran nadzor, potrebujemo tudi jasno določene odgovornosti za posamezne nadzornike. Naj spostavim še dve vprašanji, ki v delovnem dokumentu nista dovolj dobro obdelani, sta pa vseeno pomembni. Stopne zadržanosti na ravni petih odstotkov. Ali je to dovolj, zato da uskladimo predvsem obrestne mere, ki bi veljale za vse odeležence na trgu. Drugo vprašanje pa je, kako poskrbeti za to, da bo finančni sistem dejansko postal bolj stabilen, da obljuba listninjenja, da se bo tveganje prerasporedilo, ne bo zgolj prazna obljuba. Preglednost pri transakcijah je sicer dobra, ampak vseeno bi si želel, da trg za lesninjenje ne bi bil na voljo zgolj v dobrih časih, temveč tudi v slabih časih. Ne potrebujemo trgov, ki ne prispevajo k finančni stabilnosti in realnemu gospodarstvu, kot je to potrebno, se pravi tudi v slabih časih. S tem bi počasi zaključil predsednik, s tema dvema vprašanjama. Veselim se že razprave in veselim se tudi prispevkov ter pripomb posameznih članic in članov. Hvala lepa poročevalcu. Otmar Karas, poročevalec v senci ZLS, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za poročilo, hvala tudi Pablu. Mislim, da moramo nekaj upoštevati predlog za zakonodajni akt. Je bil sprejet 30. septembra 2015 oziroma predlagan strani komisije mi pa danes prvič govorimo o tem. Svet se vseeno spreminja. Če vlagateljem ponujemo te instrumente, v redu, če jim jih ne bomo ponudili, bodo šli pač nekam drugam, dokler ne bomo zakonodaje pripravili do konca. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi zadeve nekoliko pospešili, kajti zavlačevanje bi lahko škodilo tistim, ki želijo imeti kredite za avto ali kredite za MSP in tako naprej. Poročevalec je opozoril na to, da se moramo v prvem krogu pogovoriti o tem, kakšne lekcije lahko potegnemo iz preteklosti, kajti tukaj obstajajo velike razlike. Evropski trg listinjenja je bolj robusten od ameriškega. Po drugi strani pa velja, da če je tako, potem si nismo dovolj opomogli iz neznanih razlogov. Naš trg je bolj robusten od ameriškega, okrevanje pa ni bilo tako dobro kot v Ameriki. Zato mislim, da moramo z tega vidika preučiti zadevo in potem na osnovi tega pripraviti predloge parlamenta. poročevalcu dajem prav. Problem so asimetrične informacije in tudi moralno tveganje moramo rešiti, vendar naš odgovor je lahko samo jasna pravila in čim večja preglednost. Potrebujemo jasna merila glede ISDS-a. Zagotoviti moramo tudi več zaupanja v listinjenje. Prav tako moramo imeti intenzivno razpravo o morebitnem centralnem mestu za tolmačenje zadev na tem področju, zato da ne bi prišlo do dodatnih kršitev. Vendar uspešne zakonodaje ni, če ne bomo ugotovili, komu je namenjena, kakšni so instrumenti in kakšne bodo morebitne sankcije. To mora biti vključeno v zakonodajo. Zakonodaja brez sankcij je kot riba brez mesa in mislim, da zaradi tega Evropa izgublja. Kar zadeva asset-backed commercial papers, mislim, da je komisija tukaj uh, postavila dobre predloge, kar zadeva samo certificiranje in razpravo o alternativah, mislim, da bi morali počakati na javno predstavitev in šele potem potegniti črto. In seveda že nestrpno čakamo, da bo iz delovnega dokumenta dejansko nastalo poročilo. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Karas, za skupino EKR, gospod Mesernih. Hvala lepa. Uvodoma bi rad povedal, gospod predsednik, da me nekoliko skrbi sama časovnica, ki ste jo predlagali pri tem poročilu. Države so v svetu uspele doseči soglasje oziroma vsaj nek dogovor v roku sedmih tednov, mi pa imamo celoletni načrt. Mislim, da s tem zgolj prelagamo sprejetje tega pomembnega, nujno potrebnega zakonodajnega akta, ampak toliko zgolj uvodoma, kar se tiče formalnosti. Svet je nedvomno že veliko dosegal, ko gre za izboljšanje prvotnega predloga komisije. Še vedno pa obstajajo področja, kjer po mojem mnenju lahko besedilo še dodatno izboljšamo. Glede jasnosti, glede gotovosti, strinjam se, da bi svoja prizadevanja morali usmeriti v to, da se jasnost in gotovost izboljšata, tudi ko gre za merila STS. oblikovati moramo zadeve na tak način, da bo to zanimivo tudi za vlagatelje. Ne moremo poskrbeti zgolj za sistem sankcij. Namreč, zdi se mi, da če bi dopuščali drugim, da prostovoljno označujejo lesninjenje kot varno, ne bi s tem naredili veliko. Besedilo, kot rečeno, je svet že bistveno izboljšal, ampak vseeno se mi zdi, da lahko besedilo dodatno izboljšamo. Še eno področje, ki bi ga rad izpostavil, je ABCP, torej komercialni zapis s premoženskim kritjem. Naprimer, ko gre za podjetja brez bonitetnih ocen, ko gre za posameznike. Kolikor vem, na podlagi trenutnega besedila lahko programe ABCP, ki so trenutno dobro delujoči v Uniji, ukinemo. Komisija sicer meni, da bi morali omejiti naložbe na kapitalskem trgu na ABCP. To vprašanje bi morali obravnavati. Sicer se strinjam z argumenti naložbenega in industrije, ki pravijo, da je sodelovanje tretje strani pomembno, če želimo pognati trg. S tem pa se poveča tudi tveganje, po mojem mnenju. Potrebujemo tudi certificiranje strani tretje stranke. Morda bi na tak način lahko razrešili težave, ki se pojavljajo, to je tudi skladno s predlogom sveta. Glede javnega registra mislim, da ne potrebujemo nov registr za STS na evropski ravni, niti nimamo na voljo dovolj sredstev za vzpostavitev celotne administracije s tem v zvezi, zlasti glede na to, da komisija preko standardiziranih tabel ponuja informacije za vlagatelje. Torej, obstajajo področja, kjer bomo morali zadeve nekoliko bolj poglobiti. Naprimer, kaj se bo dogajalo s tretjimi državami. Res obžalovanje vrednost se mi bo zdelo, če bi. v sistem EU-STS listninjenja vključili tudi tretje države, ker bi s tem, po mojem, preveč ogrozili sistem. Potem pa še listinjenje izven STS-a. Najti moramo način, kako obravnavati tudi to vprašanje, kako to vrstno listinjenje sodi v nov zakonodajni akt. Poročevalec v svojem delovnem dokumentu pravi, da vzpostavljamo dvotirni trg da ne STS lesninjanja ne bi smeli preveč kaznovati. Vem, da bi se lahko povečalo tveganje, zlasti, ko gre za nudenje posojil MSP-jem ali za nudenje posojil za infrastrukturo. Vprašanje je, kako te probleme razrešiti. Veliko dobrih stvari se omenja v tem delovnem dokumentu, Veselim se že tega, da bomo besedilo še izboljšali. Now. Hvala lepa, skupina GUE. Ne se opravičujem, najprej Alde, Peter Ježe. Hvala, predsednik. Visoko kakovostno lisninjenje nedvomno lahko poenostavi dostop do finančnih verov za MSP-je, za gospodarstvo takšno listninjenje bi lahko še okrepilo in ponovno oživilo celoten sektor. Kako pa lahko MSP-ji dejansko izkoristijo STS? Samo, če bomo pazili na posamezne določbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na listninjenje ABCP. Pri naslednjih korakih bi parlament nedvomno moral razmišljati tudi o STS certificiranju, sankcijah ter določbah, ki se nanašajo na tretje države. Predlog komisije sicer predstavlja dobro osnovo, svet je po mojem mnenju izboljšal številna področja v besedilu, naprimer, ko gre za izjeme, ko gre za lastna posojila, ko gre za ABCP, listninjanje in dospelost teh proizvodov. Glede časovnice. Dobro je, da sta se poročevalca dogovorila glede časovnice, vendar bi, po mojem mnenju, bilo boljše, če bi se uspela dogovoriti o bolj ambiciozni časovnici. Iskreno rečeno, v skupini smo razočarani nad tem, da je časovnica tako neambiciozna. Po našem mnenju bi lahko delali hitreje, bolj učinkovito in hitreje prišli na trialoge. Mi ne vidimo nobenega implicitnega ali eksplicitnega povezovanja z dosjeji, ki so vezani na bančno unijo. Kakršnakoli zamuda pri tem dosjeju bo škodljiva za trge banke in tako naprej. Verjetno ste videli tudi, kako tisk na to gleda, predvsej negativno mnenje ima, mislim pa, da je tisk pri tem izrazil mnenje, ki je posebno upravičeno. Veselim se že nadaljnega dela, veselim se tudi novega predloga poročila. V prihodnih mesecih bom sodeloval tako s poročevalcem kot poročevalcem v senci. Hvala. Molly Scott Cato. Hvala lepa, gospod predsednik. Pri tej pomembni zadevi sta svet in komisija že dosegla soglasje, mi pa naj bi preprosto to sprejeli kot parlament zato se toliko posvečamo časovnici. Ampak mi smo predstavniki ljudi in vedeti moramo, da je bilo slabo urejeno listinjenje eden od razlogov za finančno krizo leta 2008 in ljudje, ki jih eh, zastopamo, imajo seveda interes za to, da se to ne bi ponovilo, zato je naša naloga, da si vzamemo dovolj časa, da to storimo. Moje vprašanje je, v čakavem interesu je, da hitro sprejmemo odgovor pravijo nam, da bomo tako zagotovili gospodarsko rast, zato ker bodo MSP-ji dobili finančna sredstva, ampak ali je to dejansko rešitev za problem, s katerim se soočamo? Kje so dokazi za to, da bodo rešitve na tem področju dejansko pomagale MSP-jem? Posojanje MSP-jem, po mojem mnenju, ni problem. Problem je pomankanje skupnih ukrepov na fiskalni in ekonomski ravni. Z drugimi besedami, Vrčevalni ukrepi spodkopavajo poprašovanje in tudi zaupanje vlagateljev in to je tisto, kar ogroža evropsko gospodarstvo. Prav tako pa imamo dokaze MSP-jev, ki pravijo, da to po njihovem mnenju ni rešitev za problem. Raziskava ECB-a kaže, da MSP-ji v evroobmočju menijo, da je to najmanjši problem, s katerimi se soočajo. 11 odstotkov pravi, da je finance problem. 25 odstotkov pa pravi, da je pomankanje strank glavni problem. Zdi se, da finančni sektor pritiska, da bi to čim prej sprejeli. Kot zeleni ne bomo storili nič za to, da bi razširili listinjenje in seveda se upiramo pritisku financ. Če ne bomo našli večine za to, bomo poskrbeli, da bo iz listinjenja omaknjeno vsako tveganje, zato da bodo državljani zaščiteni pred novo finančno in gospodarsko krizo, za katero bi morali plačati sami. Torej, če zagotovimo uh, manj tveganja, potem bomo uložili nekaj predlogov sprememb nekaj, kar zadeva načelo, da imajo vsi nekaj v igri. Kako bi poskrbeli, da bodo banke lahko še vedno posojale tako, kot je treba? Glavni predlog je zaenkrat, da naj bi banke bile izpostavljene tveganju v prihodnosti. Ampak kaj pa, če bi morale banke posojila nekaj let imeti pri sebi predenih listinjev, zato da bi zagotovile njihovo zrelost omejevanje listinjenja na tako zrela posojila bi bil najboljši način za to, da se izognemo slabim posojilom in slabemu poslovodenju, ki smo mu bili priča prej. Dobro bi bilo, če bi torej zagotovili, da se posojila izkažejo za dobro predanih listinimo. Vprašanje, kdo naj bi reguliral van vrednostne papirje, mislim, da ne bi bilo dobro, če bi imeli zapleten pravni sistem tekst, ki bi poskusil vključiti vse. Ali ni to primer, kjer bi bilo dobro, če bi imeli specializirane hiše za listinjenje? Te hiše bi lahko bile izpostavljene specifičnemu pravnemu okviru, ki bi urejal njihovo delovanje in one bi bile lahko specializirane za to, da bi bile primarni izdajatelj vrednostnih papirjev. Mi nasprotujemo samo potrjevanju, še posebej kar zadeva trenutni predlog, da bi sankcije za goljofivo samo potrjevanje zmanjšali. Po našem mnenju mislimo, da bi bilo dobro, da bi imeli upravljanje na evropski ravni in da bi spremljali tveganja, ki se pojavljajo zaradi tega. Prav tako bi morali imeti močne pristojnosti za poseganje in seveda bomo poskusili preprečiti tranširanje To je ključnega pomena za sistemsko tveganje, ki ga predstavlja listinjenje in to je seveda povzročilo tudi veliko težav v finančni krizi. Če sklenem zelo. Nestrpno pričakujemo poročilo poročevalca. Hvala lepa za koristen delovni dokument, ki nam ga je posredoval prejšnji teden in veselimo se že konstruktivnega sodelovanja. Naš namen je, da bi poskrbeli za okrevanje evropskega gospodarstva, ne pa, da skrbimo samo za finančno gospodarstvo in da pomagamo ECB-ju pri monetarni politiki. Hvala. Marko Zani. Hvala, Marko Zani. Ne. Prav, zdaj pa še drugo poročilo. Pablo Zalba. Muchas eh, gracias, presidente. Sin duda. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, me slišite? Ja, uh, se upravičujem, predsednik. Delovni dokument ni v dosjeju in poročevalec pravi, da je bil dokument razdeljen prejšnji teden. Sprašujem pa se, ali ga niso dobili samo poročevalci v senci. Jaz ga nimam, morda bi bilo dobro, če bi imeli... Um, pisno kopijo. Ne, vsi poslanci ste ga dobili po elektronski pošti. V papirnati obliki pa poročil več ni, zato ker smo se odločili, da bomo vrčevali s papirjem in poročil več ne tiskamo, razen na zahtevo poslancev. Izvolite. Eh, eh, Hvala lepa. Eh, ena izmed glavnih prednostnih nalog tega mandata so, je unija kapitalskih trgov in zato sta pomembni ti dve poročili, o katerih danes eh, govorimo. Zakaj je to tako pomembno? Eh, prav gotovo moramo raziskati vire financiranja naših podjetij, zlasti, ko gre za MSP-je. Eh, Ti se ne morejo financirati samo z bančno diversifikacijo, ampak morajo imeti tudi druge vire financiranja. In potem imamo eno, eh, en sam cilj, rast in zaposlovanje. Eh, gre za enega izmed najpomembnejših načel Evropske unije, prosto gibanje kapitala in danes je to uh, Eh, bolj pomembno kot kadarkoli prej. S tem sta povezani tudi na naši dve poročili. Um, unija kapitalskih trgov omogoča bolj integrirane finančne trge, bolj odprte finančne trge, bolj konkurenčne in bolj učinkovite finančne trge. Torej smo pred uh, tako rekoč zgodovinskim trenutkom, ko gre za napredek uh, unije kapitalskih trgov, uh, In uh, zato je treba sedaj podpreti ti dve poročili. Pred ekonomsko krizo smo imeli uh, trg list, listinjenja, ki je dobro, relativno dobro deloval. Tudi v krizi je bil ta trg uh, relativno odporen. Nove Nova finančna pravila so pomenila tudi nekakšno stigmo za področje listinjenja in zato se je tukaj nekoliko zaustavil razvoj tega področja, zato je treba narediti nekaj, um, zato da to popravimo. Če bo to, o čemer danes razpravljamo, prelito v realnost, bo to dobra priložnost za vlagatelje, dobra priložnost za izboljšanje delovanja kapitalskih trgov. Prav tako bomo lahko lažje uh, locirali, odkot prihajajo posamezni viri uh, to je potem tudi seveda priložnost za naložbe in za diversifikacijo virov financiranja. Ne na zadnje pa bo to tudi priložnost za spodbujanje rasti in za ustvarjanje delovnih mest ustrajam pri tem, da je treba bolj integrirati kapitalske trge, treba je diversificirati vire financiranja, treba je dogoditi, da bodo imele finančne institucije možnost sprostiti kapital eh, oziroma da bodo lahko eh, s tem omogočile financiranje projektov, podjetij. No, sedaj pa še nekaj v poročilu. tukaj obstajata dva elementa, eh, kjer bi morali ehm, še poglobiti naše izjave. Najprej tako imenovana hierarchy of approaches, hierarchija pristopov. Tukaj imamo različne predloge. Predlog komisije, predlog sveta, imamo tudi predlog Evropske centralne banke ter tudi predlog Evropskega bančnega organa. Ta del se mi zdi eden izmed najpomembnejših v tem poročilu. Zanima me mnenje poročevalcev in poročevalcev v senci v zvezi s tem. To je po mojem mnenju najobčutljivejši del poročila. No, potem prednostni pomen ima tudi Eh, listinjenje za majhna in srednje velika podjetja. Eh, tukaj moramo še izboljšati predlog komisije. Želimo, da bi po vstopu teh dveh poročil v veljavo omogočili ustrezno ureditev za MSP-je, ki so motole rasti in zaposlovanja Evropske unije. In pripričan sem, da nam bo uspelo doseči, doseči ta cilj, ne da bi od, ob tem ogrozili uh, um, um, finančno stabilnost, ki je spet uh, ena izmed glavnih prednostnih nalog teh dveh poročil. Kot je povedal Paul Tank, prav gotovo obstaja povezava med tema dvema poročiloma. Uh, in vsi smo zavezani učinkovitemu, usklajenemu delu, treba je povezati obe ekipi, to bo prav gotovo koristilo vsem uh, eh, dvomil v zvezi s časovnico, no pol tank je povedal, da je bil dosežen dogovor o tem, jaz se strijam s časovnico, no če pa želeli vse skupaj pospešiti, pa bi uh, bilo to vsekakor dobrodošlo. Imamo časovnico, ampak če lo gre izboljšati, ja, bi bilo to prav gotovo dobro. Toliko z moje strani. Zanima me, kaj bodo povedali poročevalci v senci. Upam, da bo naše delo konstruktivno in da bomo lahko čim prej dosegli naš uh, skupni cilj, gre torej za zaposlovanje in uh, ti dve poročili nam boste pri tem pomagali. Hvala, gospod Fernandez. Hvala, gospod predsedujoči zahvaljujem se za delo poročevalcu, celotni ekipi, Paul Tank torej išče definicijo teh listinjenja STS, za katerega se zauzemamo, želimo si odpraviti težave, ki še obstajajo na trgu. socialisti razmišljamo o tem, kako oživiti trg eh, listinjenja in seveda se tega lotevamo na zelo previden način. Med eh, finančno krizo po letu 2007 smo opazili številne probleme, recimo um, razlika med eh, rentabilnostjo in stopnjo tveganja pri določenih neprehlednih proizvodih. Um, do krize je prišlo deloma tudi zato, ker nismo nekako povezali rentabilnost in pa stopnjo tveganja določenih finančnih proizvodov. Zato moramo tukaj biti zelo previdni. Ne gre samo za to, da potrebujemo definicijo standardiziranega listinjanja. Trenutno razpravljamo tudi o vprašanju znižanja kapitalskih zahtev za uh, takšno obliko listinjanja. In ko govorimo o tem, kako znižati kapitalske zahteve, moramo biti zelo previdni, zelo previdni moramo biti pri tem doseju pola tanga o takšni definiciji SS listinjanja. to STS eh, listinjenje mora biti pregledno. Na ta način bomo lahko bolje ocenili, kakšne so tukaj potrebne kapitalske zahteve. Zato mora to poročilo jasno določiti, kakšen je, kje gre za enostavno listinjanje. Uh, In ko bomo najprej določili definicijo tega, bomo lahko odločili tudi o tem, kako znižati eh, kapitalske zahteve ali ne. No, končni cilj te oblike listinjenja, eh, ki seveda tudi spada tudi v agendo Unije kapitalskih trgov, pa je to, da želimo avtentični evropski kapitalski trg. Eh, Pavlo Zabla, Zalba je govoril o hierarhiji sistema izračuna. Eh, kapitalskih zahtev. Tukaj je treba eh, No, v prejšnjem mandatu smo sprejeli nov okvir za bonitetne agencije in eh, s sedaj smo s tem predlogom na nek način spet posvetili več pozornosti izračunu kapitalskih zahtev za bonitetne agencije. No, nas to nekoliko skrbi. Tudi zato, ker ko izračunamo tveganje vrednostnih papirjev ali državnega premoženja, bi lahko s tem nekako ovirali v oblikovanje evropskega kapitalskega trga. Če želimo takšen trg, bi morali preučiti, kakšna bi bila pravilna hierarhija, ko gre za izračun kapitalskih zahtev. In te ki, kapitalske zahteve, ki jih tukaj zahtevamo, eh, so seveda neposredno odvisne od stopnje standardiziranosti, preglednosti teh vrednostnih papirjev, o katerih uh, sedaj tukaj razpravljamo trabajo, en el que de alguna manera debemos combinar. Čaka nas učinkovito delo, treba je koordinirati delo obeh ekip. Zelo moramo biti previdni, ko gre za oživitev tega trga, zagotoviti je treba povezavo med tveganjem in rentabilnostjo, to mora biti popolnoma pregledno. In na nek način moramo ohraniti duh ustvarjanja tega kapitalskega trga. Ehm, skratka, na no, to je treba paziti. You, Hvala lepa, gospod Kamal. Hvala lepa. Najprej hvala Pavlu in Polu in hvala tudi poročevalcem v senci. Sem v zadregi tukaj. Po eni strani razumem pomisleke v zvezi z počasnim napredovanjem na tem področju, po drugi strani pa mislim, da moramo biti zelo skeptični in zelo previdni pri tem predlogu. Kaj menim s tem? Paul v svojem delovnem dokumentu pravi, da bi se morali nekaj naučiti iz krize in to so omenjali tudi drugi. Ali res eh, razumemo, kaj so bili dobri deli listinjeno in kaj so bili slabi? Če poslušam razpravo, mislim, da še vedno uporabljamo jezik, ki so ga želeli uporabljati tisti, ki so nas poteknili za nos. No, še vedno uporabljamo jezik, frazo s premoženjem kriti vrednostni papirje. Ali sploh vemo, kaj to je? Ali sploh veste, kaj to je? To je preprosto bilo drugo ime za slabo nepremečninsko hipoteko. To je jezik, ki ga želijo drugi, da ga uporabljamo mi, tisti, ki so nas potegnili za nos. Zato mislim, da bi morali iti postopoma morali bi biti previdni, zato da bomo imeli varen trg za listinjenje. Dobro bi bilo res, če bi napredovali hitreje, ampak po drugi strani moramo poskrbeti, da bomo upoštevali lekcije iz preteklosti, če želimo biti hitri. Prav tako mislim, da ne smemo nasesti tistim, ki nas vlečajo za nos. Vsi ste prebrali The Big Short, The Fourth Goal in druge knjige o finančni krizi, boste vedeli, da so bonitetne agencije, regulatori in nadzorniki bili pretentani z strani bolj pametnih ljudi, ki so delali v bankah. Oni so sistem priredili po svoje, ne samo kar zadeva bonitete, ampak tudi kar zadeva stveganjem ponderirana sredstva in tako naprej. Sam si želim, da bi delali, ampak dobro bi bilo, da bi bili skeptični do tega, kar nam pravi finančna industrija. Strinjam se z molej. Namreč Ne vem, ali bomo s tem dejansko zagotovili več denarja za banke, da bodo več posojali MSP-jem, ali pa se bomo preprosto znašli v enaki situaciji, kot smo bili v krizi, zato da bodo oni lahko kupovali še več tistega, kar si želijo, ne pa da bi pomagali MSP-jem. Kapitalski trgi naj bi bili namenjeni temu, da iščemo alternative bančnemu financiranju in unije kapitalskih trgov. Zdi pa se, da zdaj uporabljamo nasprotni argument, da bomo sprostili kapital zato, da bodo banke lahko posojale MSP-jem in upali potem, da bodo dejansko posojale MSP-jem. No, zdaj pa dosje sam. Nekaj želim preučiti. Namreč gre za hierarhijo pristopov, kar zadeva izračun tvegan. Ali smo res to razvrstili tako, kot je treba, ali se morda ne posvečamo preveč bonitetnim agencijam. Naprimer, RBA e, ali res lahko zaupamo notranjim modelom, ampak kdo jih bo postavil pod vprašaj? Bo kdo dovolj pameten, da bi jih eh, lahko preučil v podrobnosti? Naslednji pristop. Slišali smo že kritike do bonitetnih agencij in zdaj pa standardizirani pristop za listinjenje. Kaj dejansko razumemo o tem. In na koncu mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli dejansko prave kapitalske zahteve, ne pa da se enačbe uporabljajo za to, da se pretenta sistem. Naučimo se kaj iz uh, lekcije iz preteklosti. AIG je bil na koncu izpostavljen 2,5 trilijona instrumentom, ki so bili brez urednosti in ko se je vse skupaj zrušilo, niso imeli dovolj kapitala v svojem dosežu moramo poskrbeti, da bo dovolj kapitala za to, ko se bo kaj zalomilo. Zato pa bomo morali biti previdni in natančni. Hvala. Eh, Hvala lepa, Sajent. Liberalci so naslednji. Peter, izvolje. Hvala, gospod predsedujoči. Preden preberem izjavo gospoda Tojrerja, ki ne more biti prisoten, je pa naš poročevalec v senci, vam želim povedati svojo pripombo o časovnici. Če smo počasni, ni nujno, da smo tudi na pravi poti, velja pa tudi obratno. Zdaj pa besede Majkla. Pozdravljam pobudo za to, da bi imeli nov okvir za pregledno listinjenje. S tem bi ponovno oživili Se opravičujem, pravi predsedujoči. Ostali, lepo prosim, vem, da morate govoriti o številnih vprašanjih. Komunisti, zeleni, prijatelji v oklepajih seveda. Lepo prosim, da utihnete in poslušate govornike. To velja tudi za svetovalce. Ne motite nas. Svetujete nam lahko, ne smete pa nas motiti. Peter, izvoli. Hvala, bom nadaljeval izjavo Majkla. Kar zadeva MSP-je, to bi lahko njim koristilo. Banke bi lahko zagotovile več kredita, če bi imele bolj razvrš, raznovrstne strategije financiranja. To bi lahko MSP-jem pomagalo, če so premajhni, da bi uporabili kapitalske trge. Zato želim v zvezi s tem opozoriti na vprašanje sintetičnega listinjenja. Ne vem, zakaj je to izključeno iz predloga komisije. Številni so nam povedali, da Psima se pa je večkrat želijo sintetičnega listinjenja. Lepo bi bilo, če bi komisija povedala, zakaj to ni vključeno v predlog. In dobro bi bilo, če bi drugi kolegice in kolegi preučili, ali bi lahko to kako vključili kajti vemo, da je financiranje MSP-jev zelo pomembno, kar zadeva ABCP ali s premoženjem krite komercialne zapise. V skladu z nekaterimi zapisi so kapitalske zahteve za nekatere vrste ABCP-jev in avto ABS transakcij ogrožene. Lahko bi se zelo povišale, če bi upoštevali predlog eh, sveta in komisije. Izračune smo utemeljeni na osnovi prestopa RRAB. Transakcija ABS za tipičen nemški avto bi se povečala za 250 odstotkov. Listinjen je eden od glavnih elementov za refinanciranje za nemško avtomobilsko industrijo in obstajajo pomisleki, da bi to lahko uničila načrtovana zakonodaja. To je tisto, o čemer sem želel spregovoriti na koncu želim še enkrat opozoriti na pomen oživljanja trga listinjenja v Evropski uniji. Mislim, da je zelo pomembno, da si postavimo ambicije za pogajanja. Smo manj ambiciozni kot svet. Listinjenja ne smemo povezovati z Edison, niti ne smemo povezovati napredka na teh dveh dosijejev. Hvala lepo v imenu Majkla Tojrera in hvala tudi v mojem imenu. Hvala, Peter. Komunisti se še vedno pogajajo, zato ne morejo slediti. Moli Scott iz vrst zelenih izvoli. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Samo nekaj kratkih komentarjev imam. Na začetku želim povedati, da je bilo lepo priti v odbor danes. Saj se strinja z mano, to se res ne zgodi pogosto in to kaže, da je v evropski politiki mogoče prav vse, zato moramo ostati v Evropski uniji. Pri tem, da si je jasno, da še nismo veliko govorili o tem sporočilcu v senci, ampak nekaj komentarjev imamo vseeno. Govorimo o tem, koliko tveganega kapitala bi banke morale imeti, ko vlagajo v produkte listinjenja, o katerih smo govorili v prejšnjem doseju. Tveganja bilančnih sod prevzamemo zato, da se sprosti posojanje, ampak če se potem tveganje pojavi nekje druge, kakšna je prednost tega. Iz finančne krize bi se morali nekaj naučiti. Če se tveganje ohranja v sistemu, potem nismo dosegli nič, kar zadeva previdnost in bonitetnost. Sem poročevalka v senci pri obeh eh, poročilih, mislim, da sem edina, ki eh, je v tej funkciji, ampak poskusila bom oboje imeti pred očmi. Torej, dve glavne stvari v zvezi z našim pristopom, kar zadeva bonitetna pravila. Mislim, da bi morali to vločevati od realnega gospodarstva. Ne smemo meniti, da bi lahko dopustili več tveganja pri bankah, zato da bi spodbujali gospodarstvo. In če bomo zmanjšali bonitetni pristop do bank, bi to naj nekako pomagalo pri reševanju temeljnih ekonomskih problemov. Tako ne gre. Državljani so vedno izpostavljeni, če zmanjšamo svoj bonitetni pristop, zato mislim, da bi morali zmanjšati tveganje in zaščititi državljane. Listinjenje iz drugih sektorjev, ki temelji na drugih eh, komercialnih zapisih, naprimer na osnovi hipotek, bi lahko pomagalo uravnotežiti tveganje, zato ker to ni del bančnega vozla. Lahko bi to pripomoglo k reševanju problema, ampak eh, kar zadeva listinjenje na osnovi različnih vrst sredstev, o tem lahko še govorimo. Hvala, hvala lepa. Iz skupine AFDT e ne vidim nikogar. Gospod Mono je na telefonu. Težko se bo javil k razpravi. Pritegnite pozornost eh, predsedujočega Prvonš. Hvala lepa, predsedujoči. Predsednik Gualtieri bo slejko prej moral pojasniti, kaj je s pospeševanjem te časovnice, ker nisem ničesar prav razumela očitno. Sem pa gotova v to, da ima parlament tu svojo vlogo za odigrati zato da bi ta celoten dosje potekal na ustrezen način in da bi obravnavali zadevo na tak način, da bodo tudi državljani razumeli, o čem govorimo. Securitization, titrizacijon v francoščini, listninjenje ali spoh razumejo, o čem govorimo. Mislim, da smo se podali po napačni poti. Na ravni sveta sicer razumem, da obstaja kar nekaj argumentov, zaradi katerih so se zadeve odvijale hitreje. Ampak zakaj sedaj tako navrat na nos želimo financirati MSP-je, ko jih banke ne želijo financirati? Problem je tudi z Junkerjevim načrtom. Mislim, da z pospeševanjem tega dela skušajo zgolj razrešiti težave, ki so se pojavile pri slabih posojilih. Če si pogledamo zgolj Junkerjev načrt. Ta razprava je že potekala, ko smo obravnavali poročilo Fernandez Bullman. Nekateri so bili mnenja, da je najboljša osnova za zagon Junkerjevega načrta ta, da uporabimo javna sredstva ne pa da zaupamo tako v zasebni sektor, ko gre za prevzemanje tveganja. Podobna enačba velja tudi v tem primeru. Financiranje gospodarstva bo bolj zagotovljeno, če bo zasebni sektor prevzel tveganje. Če si smem drzniti reči, ne vem, v katerih pogojih si vi to predstavljate. Svet in komisija od nas zahtevata, da smo izjemno skrbni, Tako da v celoti podpiram predloge poročevalca. On pravi, da bi nadzorni instrumenti morali biti boljši, ukrepljeni. Imam pa določene dvome glede tega, v katerih pogojih bi lahko bonitetne agencije sodelovali pri celotnem delu, kot da se nismo v preteklosti nič naučili. Potrebujemo finančna sredstva tudi za dolgoročne naložbe. Evropski parlament bi moral biti koristen pri tem delu. Pomembno je, da se pogovarjamo predvsem o tem, kako bomo dolgoročno zagotavljali financiranje za naložbe. Trg je slep, razen če mu zakonodajalec ne ponudi nekaj usmeritev. In zdi se mi, da gre v našem primeru za dolgoročne naložbe, za Junkerjev načrt. Imamo strategijo, ki si jo želimo nimamo pa na voljo ustreznih finančnih instrumentov, ki bi bili prilagojeni cilju, ki ga skušamo izpolniti. Kaj je potem še z ekološkimi vprašanji in tako naprej? Hvala. Eh, eh, Hvala na koncu. Pa dobita besedo še poročevalca. Lepo prosim, da ste kratki, smo na začetku postopka, ne na koncu, zato bomo začeli z Pavlom Tangom. Hvala lepa, gospod predsedujoči kratek moram biti, strinjam se. Povedati želim, da so mi všeč besede, saj je, da ko pravi, da je treba delati, zato moramo biti skeptični. Da imamo priložnosti, da zadeve delujejo, ampak seveda obstajajo tveganja v zvezi z oživitvijo trga listinjenja, zato moramo biti uravnoteženi tukaj. Če želimo doseči uravnotežen pristop, potem moramo zagotoviti dovolj časa, trdo bomo morali delati, kratek bom. Povedati moram, da smo dobili veliko konstruktivnih pripomb, na osnovi katerih bomo pripravili dober predlog in mislim, da bomo lahko na koncu dobili dobro poročilo. Hvala, Paul. Drugi poročevalec je Pablo. Hvala, hvala lepa. Tudi sam bom kratek, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in kolegicam in kolegom, ki so podali svoje mnenje v zvezi s tem. Strenjam se, da moramo biti previdni. To je jasno. In jasno je tudi, da mora biti ena od prednostnih nalog ta, da zagotovimo finančno stabilnost. Ena od prednostnih nalog pa so tudi MSP. Mislim, da to ne bo ključno vprašanje za diverzificiranje finančnih virov za mala in srednja podjetja. Ko bo kapitalska unija delovala, potem bomo to tako ali tako dosegli, mislim pa, da gre za pomemben korak v to smer. Razumem tudi pomisleke o zadevah, ki so jih izrazili drugi. Ne vem, ali na zadeve pospešimo ali ne, prav gotovo pa moramo upoštevati lekcije, ki smo se jih naučili iz krize. Kar zadeva bonitetne agencije, strinjam se s kolegicami in kolegi v zvezi s tem, mislim, da moramo videti, kakšna je uloga bonitetnih agencij. temu moramo nameniti nekaj pozornosti v mojem poročilu. STS bo povezan z preglednostjo in temu moramo seveda nameniti več pozornosti. Hvala lepa za komentarje kolegic in kolegov. Veselim pa se že začetka tesnega sodelovanja, zato da bomo na koncu dobili uravnoteženo poročilo z poročevalcem Senci in tudi z Paulom Tangom. Hvala lepa. Hvala za to razpravo. Časovnica je naslednja. Javno predstavitev bomo imeli 13. junija. 21. junija bomo obravnavali osnutek poročila, 20. julija bo rok za vložitev predlogov sprememb, 22. julija za drugo poročilo, rok za vložitev predlogov sprememb, izvirni koledar predvideva, da bi oktobra obravnavali predloge sprememb, novembra bi glasovali v ekonu in decembra na plenarnem zasedanju. Razprava teče, koordinatori in tudi jaz govorimo o tem, da bi morda lahko malce pospešili ta proces. Koordinatorji se s tem strinjajo, zato obstaja neke vrste usmeritev za koordinatorje v zvezi s tem, zato bomo seveda potrebovali tudi soglasje poračevalcev in pogojavske skupine. Lepo bi bilo, če bi zadevo nekoliko pospešili, seveda pa je treba parlamentu in odboru dati dovolj časa za to, da natančno preuči predloge sprememb, kompromise in tudi končno stališče odbora. O tem bomo torej še govorili, ali lahko morda pridobimo en mesec po poletnem odmoru. To vam bomo posredovali še pravi čas. Hvala lepa. Zdaj pa glasovanje. najprej mifit mifir, potem smo že govorili, kaj, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Prosim za besedo v okviru postopkovnega vprašanja. Na sestanku koordinatorjev v Strasburu prejšnji teden smo se dogovorili o procesu, namreč kompromise naj bi pripravili pravi čas, zato da bo lahko vsaka politična skupina zadeve preučila in si pripravila glasovalni seznam. In Včeraj sem vam pisala, da vas obvestim, da smo že prvič prekoračili čas v zvezi s tem, zato vas pozivam, da ta pravila uporabljate in da preložimo glasovanje o drugem dosjeju o obdavčevanju zaradi postopkovnih zadev. Mislim, da se moramo tega držiti, kajti skupine, še posebej manjše skupine, ne morejo dokumenta ustrezno preučiti, če so kompromisi prišli tako pozno. Hvala. Hvala. To ni postopkovno vprašanje, ampak postopkovna zadeva. Člen 105. Dobro. Tudi zeleni in guje imajo podobno stališče, zato bo nekdo govoril za, nekdo proti razprave. Ne bomo imeli najprej pa vam moram odgovoriti to, kar ste rekli, vi ne drži v celoti. Prvič, v četrtek smo govorili o neki smernici, ne pa o pravilu in drugič, v odboru še to ni bilo napovedano, preprosto zato, ker je bilo to podobreno šele v četrtek, potrebovali bi neko fazo uvajanja. To smo potrdili v četrtek, zato bi morale politične skupine imeti vsaj dovolj časa, da svoje delovne skupine ustrezno organizirajo. Drugače to ne more veljati, ampak to bi bil zelo formalističen odgovor, da zadeva še ne deluje. Vsebina je naslednja. Glasovalni seznam je bil razdaljen, vključno z kompromisi in to v treh popovdan včeraj, v celoti. Potem smo imeli razpravo in v razpravi se je pojavila zahteva po nekaterih manjših spremembah. Na osnovi razprave o tem odboru je poročevalec uvedel nekaj sprememb, zato da bi našli širšo večino. In gre za minimalne spremembe, kar zadeva količino. Gre za eno številko, en stavek in eno besedo v treh kompromisih. To nikakor ne vpliva na strukturo kompromisa, ne vpliva na strukturo dokumenta in ta revidiran glasovalni seznam s temi spremembami je bil razdeljen ob šestih popovdan, zato so imele politične skupine dovolj časa. Mislim, da je to v skladu z našimi smernicami in te smernice mimo grede sploh še ne velja, zato ker še jih nismo napovedali. Zato je legitimno seveda, da politična skupina prosi za preložitev glasovanja, ampak zato nimate pravne osnove, gre za politično vprašanje, namreč kot politična skupina lahko to zaprosite, o tem bomo glasovali, nekdo bo govoril za, nekdo bo govoril proti. Kdo želi govoriti proti tej zahtevi, da bi preložili glasovanje? Nekdo za. Sven Gigult, izvolite. Ok, Roberto, kolegice in kolegi, najprej želim povedati, da se zahvaljujemo poročevalcu in poročevalcu v senci za dobro sodelovanje vendar ne gre za to. Naš dogovor je bil, da ne bomo uvajali sprememb po treh popovdan dan predtem. Vi pa ste rekli, da so te spremembe nerelevantne. Za našo skupino to predstavlja veliko razliko, kar zadeva vsebino. Pri možnosti znižanja obresnih mer imamo zdaj šipkejše stališče in smo tudi šipkejši od ZDA v zvezi s tem. Zdaj ne vemo, kako bi glasovali, želimo se posvetovati v skupini v zvezi s tem in zato smo v koordinatorjih sprejeli dogovor, kako bomo to obravnavali, zato da bi se temu izognili. Zato pozivam kolegice in kolege, ki so bili prisotni na sestanku koordinatorjev, da preprosto preložimo glasovanje, zato da zagotovimo, da bomo imeli lahko običajno zasedanje proračevalcev v senci, zato da bi ne več prišlo do teh vsebinskih sprememb ne gre za pravni argument, gre za vprašanje sodelovanja. In tudi vi, gospod predsednik, te poprosim, da branite ta dogovor, ne pa da iščete argumente za to, da se temu izognete. Povedati moram, da sem razočaran, da je bilo to pravilo tako hitro kršeno. No, ni moja naloga, da branim vsebino političnih dogovorov, o tem se dogovarjate vi. No. Tako bo parlament imel možnost, da glasuje o svojem stališču pred ekofinom jutri. Želimo si, da bi parlament imel svojo besedo. In če ne bomo glasovali pred ekofinom, predtem, ko ekofin odloča o davčnih zadevah, potem bomo dejansko spodkopali postopek soodločanja. To je moj argument. Kdo pa želi spregovoriti proti temu, da bi preložili glasovanje? Elisa? Hvala, gospod predsednik. Razumem pomisleke določenih skupin, vendar mislim, da moramo biti pametni, kar zadeva pravila in izvajanje pravil. V tem primeru ne moramo izničiti razprav in izmenjav mnen, ki smo jih imeli pred tem. In to imamo pred glasovanjem. Seveda, vsi poslanci, vse politične skupine so vedele, zakaj gre. Včeraj smo imeli razpravo in lahko sprememo fiksna stališča dva, tri dni prej, ali pa razprav sploh ne bomo imeli, zato ker so potem stališča že tako ali tako zapisana v kamen po drugi strani pa se lahko opustimo nekaj manevrskega prostora za prilagoditve in kompromise, do tega lahko pride, do tega bi moralo priti na osnovi razprav. To je tudi smisel razprave. V tem primeru gre tudi za omejitev, ki ste jo omejili, pospešujemo z določenim namenom in še vedno se držimo duha, če bomo nadaljevali z glasovanjem na osnovi te razprave in mislim, da ne kršimo pravil. Sploh ne. Hvala lepa. Hvala, nekdo je govoril za preložitev, nekdo je govoril proti preložitvi, zdaj pa lahko glasujemo elektronsko. Najprej bomo imeli preizkusno glasovanje, glasujemo. Yeah, yeah, yeah. I know, I know. That's what you get. To je preizkusno glasovanje. Ne gre za glasovanje o preložiti, gre za preizkus. Konec preizkusa. Zdaj pa glasujemo o preložitvi. Kdo je za preložitev, naj glasuje. Za preložitev kdo je za to, da se glasuje. Zdaj ne glasuje ne. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo. Najprej bomo glasovali o Mifid Mifiru. Najprej kar zadeva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 Two to vote. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročevalcu, kakor sem že povedal. Odlično je bilo, da se je dogovoril za hitro rešitev tako kompleksnih dosejev kot sta Mifid in Mifir. Thank you. Okay. We move to the Bayer report. Zdaj pa poročilo Baje, pravila proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Predlog spremembe 40, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 41, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno bomo preverili elektronsko, mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverjali. Konec glasovanja. Zavrnjeno 43, kdo je za, proti, preverjamo. Seems adopted, but let's see. Still want to vote? Okay, vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis A. Z zahtevo po glasovanju po delih. Glasovali bomo v šestih delih. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Preverjamo drugi del. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo. Still two colleagues to vote. No? Okay. Oh, sorry. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto peti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav, preverjamo peti del. Konec glasovanja. Sprejeto šesti del, kdo je za. 1,6, o tem glasujemo ločeno. To zahtevajo zeleni. 1,6. Bolj jasen bi moral biti. Kdo je za, proti. Preverjamo. Vote is open. Glasujemo. 1,6. vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 117, to je za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 1 na 8, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis B z ustnim predlogom spremembe zelenih. Najprej je ustni predlog spremembe, kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Zdaj pa v dveh delih kompromis B. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 1, 2, 7 na naslednji strani, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 128, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 1, 2, 9, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 130, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 132 za, proti. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 142 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis C. Ustni predlog spremembe strani GUE za proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C. Brez ustnega amandmaja za proti vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo? Prav, mislim, da je bilo jasno. Kompromis C. Lahko glasujete. en ELS preveč. Še vedno en ELS preveč. Konč glasovanja. Široka večina za. 148 za proti vzdržanjem. 148 za. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E. Ustni predlog spremembe GUE. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis E. Prez ustnega omandmaja. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 153 za, proti vzdržani sprejeto, 154 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Vote is closed. Rejected. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 155 za, proti. bomo preverili elektronsko. Tako glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 156 za, proti vzdržani, sprejeto, 157 za, proti vzdržani, sprejeto, 158 ja, za, proti. Bomo preverili elektronsko lahko glasujete. Dva kolega še morata glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 159 za proti vzdržana sprejeto, 160 za proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. 161 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnem s enim glasom. 162 za, proti. mislim, da je rezultat enak, ampak bomo preverili elektronsko. Štiri še mora glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto. 163 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeta. 164 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 165 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 166 za, proti. Bomo preverili elektronsko. En kolega še mora glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto sedeminšestdeset za. Proti. Preverimo elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 168 za, proti. Lahko glasujete. 168. Vi imate plus? Ja, čudno, jaz imam minus. Zavrnjeno. 169 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konč glasovanja, zavrnjeno. 171 za ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 171. 75 za, proti, držani. Bomo preverili elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 za proti. Bomo preverili elektronsko, na koga glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 25 za, proti. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 186 eh, za, proti. Bomo preverili elektronsko. 186 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 189 za, proti. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 194 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Vote is closed, rejected. Konec glasovanja zavrnjeno. 202 za, proti. Zdržani bomo preverili elektronsko. still one colleague to vote. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 203 za, proti. Mo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 912 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. še dva. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 215 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 216 za proti. Bomo preverili elektronsko, kako glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno 217 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 218 za, proti. Bomo preverili elektronsko 218. One, not voting, yes, vote is closed konec glasovanja sprejeto. Kompromis k za, proti vzdržani sprejeto. 221 za, proti vzdržani zavrnjeno. 222 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 223 za, proti. Ne vidim rok, bomo preverili elektronsko. 223. Vote is closed. Adopted. Konec glasovanja sprejeto. 226 za, proti. Ja, če ne kažete rok, bomo pač preverili. Yes. Konec zasevanja sprejeto. 228 za proti vzdržani sprejeto. 229 za proti vzdržani sprejeto. 230 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, bomo preverili elektronsko. 236 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236, lahko glasujete. Two colleagues to vote. Še dva. Vote is closed. Adopted. Kon glasovanja sprejeto. 237 za, proti vzdržani zavrnjeno, 233 za, proti vzdržani zavrnjeno. 39 za proti vzdržani sprejeto, kompromis M za proti vzdržani sprejeto, preglasujem be 47 za proti. Sprejeto. 48 za proti vzdržani zavrnjeno, 57 za proti vzdržani sprejeto, 49 za proti vzdržani sprejeto. Vzdržani. Zavrnjeno. Vprašam je 50 za, proti vzdržani. Sprejeto. 51 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 52 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 54. Two colleagues to vote. Vote is closed. Reject. Konec glasovanja zavrnjeno. 55 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 56 za, proti, zdržani, sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis N. Po delih prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani zavrnjeno, 65 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis O, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Drugi del bomo preverili, kompromis O, drugi del. Vote is closed. Adopted. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. One EPP too many. En ELS preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. 71 za, proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. 72 za, proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis P. Prvi del za. Proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto. O, preverili elektronsko. 76. One EPP too many. En ELS preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis Q za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti vzdržani sprejeto. 85 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 86 za proti. Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. 87 je brezpredmeten. Kompromis je v treh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo prevedeli elektronsko. Ajo, no, pa še četrti del imamo. Preverjamo tretji del, še trije, morate glasovati. Voting. Everybody's voting. Vote is. Konec glasovanja. Okay. So vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del za. Proti. Vzdržani. Nisem videl, kdo je dvignil roke, tako da bomo preverili elektronsko. En glas je les preveč. Konec glasovanja. Zavrnjen. 88 za, proti vzdržani sprejet, kompromis S za, proti vzdržani sprejet, kompromis T za, proti vzdržani sprejet, kompromis U za, proti vzdržani sprejet, kompromis V za, proti vzdržani sprejet, predlog 99 za, proti vzdržani sprejet. Bomo preverili elektronsko, glasujte prosim. En glas je les preveč. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 100 za proti vzdržani. Zavrnjen predlog 101 za proti vzdržani sprejet. Predlog 102 za proti vzdržani sprejet. Predlog 103 za proti proti vzdržani sprejet, predlog 104 za proti vzdržani sprejet, kompromis dvojni v za proti vzdržani sprejet. Sedaj glasujemo po imensko o besedilu, kot je bilo spremenjeno. JLS prosi za besedo. Predsednik, lahko zaprosim za krajši odmor, ker moramo še enkrat razmisliti o stališču skupine. Petminutni odmor, dobro, sprejmem to prošnjo, odmor imamo pet minut. Grazie.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 Ste vsi pripravljeni? Dobro, glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno, glasujemo poimensko. En glas je les preveč. Še vedno mora en oddati svoj glas, morda pa sedaj en glas je les premalo. 58, ne. Število se spreminja, ampak ELS ima še vedno enega preveč. Konec glasovanja, 18 za, 14 proti, 24 vzdržanih glasov. Glasujemo še v zakonodajni resoluciji, glasujemo po imensko. One if it be too many, still. Yeah. Še vedno je glas JLS preveč, konec glasovanja 20 za, 15 proti, 21 vzdržanih. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Gospod Lambert. Predsednik, rad bi povdaril zgolj to, da vaš argument, da bi morali glasovati pred ekofinom, ni bil ravno najbolj smiselen, ker rekel, da ne bo zadovoljen s tem rezultatom. No, uh, no, tole pa ni ravno najbolj pametna pripomba. Večina je večina. Imamo besedilo, o katerem smo glasovali. Gospod Luke. Rad bi zgolj najavil. Like člen 56 poslovnika bi uporabil, sam bi omenil predvsem obrestne odbitke, ki preveč omejujajo delovanje podjetij mislim, da čas ni bil zrel za to, da bi obravnavali številne predloge, zato ker jih na ravni odbora nismo uspeli obravnavati, ker smo bili pod časovnim pritiskom. Hvala. Vsi zabeležili. Lahko zaključimo sestankom. Naslednja seja bo 30. Če se ne motim, 30. maj ob 3. popovdne se vidimo. Hvala lepa, seja je zaključena.